v tej zibelki krščanstva vendarle še zelo močno. Nosimo odgovornost do Sirije in do sirskih eh, kristjanov. Kristjani v Siriji pravijo, da občutijo, da so popolnoma brez pravic in želijo, da smo mi njihov glas. Žal mi je, da komisija in visoka predstavnica ne prepoznata tega vprašanja kot prioriteto. Zato poziv nacionalne vlade, da preko sveta in preko svoje nacionalne politike kristijanom nudijo konkretno pomoč in da od komisije zahtevajo, da zaščitijo kristijane, ki jim grozi izginotje na kraju samem, kjer je krščanstvo nastalo. Hvala lepa, gospa Ward, ena minuta. 16. marca bo leto dni, odkar je mlado Britanko Anno Campbell hm, ubil pripadnih eh, kurdskih eh, sil. Ana je bila zagrizena borka za socialno pravičnost, ki jo je tako zelo skrbela ta vojna v Siriji in pa tudi nesluteno človeško trpljenje, da se je pridružila demokratičnim eh, silam v Siriji. To so iste sile, ki so predstavljale edino verodostojno, eh, od, edini verodostojen odpor proti Daješu. Oni so tisti, ki so spremenili eh, potek vojne na vrhu eh, gore v Kabanijo. Oni so tisti, ki ponovno gradijo eh, Sirijo, na novo gradijo mesta v osrčju Rađave. To pravim ne zato, ker sem to prebrala nekje v knjigi in v nekem časopisu, ampak zato, ker sem vodila eh, mirovno misijo žensk maja lansko leto in eh, videla obnovo z lastnimi očmi. 11 mesecev kasneje Anino truplo še vedno leži v Afrinu pod eh, ruševinami in ne britanska vlada, ne turške oblasti nimajo tega dostojanstva, da bi njene posmrtne ostanke vrnili v domovino. Zato pozivam Evropsko unijo naj zahteva sočuten odziv. Gospa Lalonde, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Razmere v Siriji so bistveno bolj kompleksne in vedno bolj nujne za Evropsko unijo. Evropska unija je danes nemočna s svojimi kurdskimi zavezniki in ne bo imela nobene vloge v Siriji v bližnji prihodnosti, če bo še naprej poskušala obnoviti Sirijo, ne da bi sodelovala, želeli ali ne, s tistimi, ki dejansko nadzirajo 90 odstotkov te države, z Bašarom Al-Sadom. Eh, in to v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in civilno družbo. Gospod komisar, če želimo pomagati Sircem, eh, moramo zagotoviti vrnitev sirskih beguncev v Sirijo, kot eh, to zahteva vse čas Libanon, država, ki nosi ogromno breme milijona in pol sirskih beguncev na svojem ozemlju. In moramo ponovno vzpostaviti stik, če nam je to všeč ali ne, z Bašarom ali Sadom. Če se hočemo ogniti velikemu tveganju, ki ga vse skupaj predstavlja za evropsko uh, varnost na tisoče džihadistov, ki so v zaporih v regiji, moramo, želeli ali ne, pogajati se z Damaskom. Gospod komisar, kakšne ukrepe imate predvidene za to, da bo Evropska unija dejansko ukrepala na osnovi dejanskega geopolitičnega stanja na sirskem ozemlju? Gospod Hagi, Hagi Georgiju, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Gre za osmo zaporedno leto, kar govorimo o Siriji. In uh, po osmih letih je človek lahko le brezupen uh, po mm, tolikšnih razpravah. Da, ja, morda smo izgubili upanje, ampak kaj pa Sirci sami? Kako zelo brezupanje so pa lahko oni? Pol milijona mrtvih. In uh, to je verjetno najviše število. žrtev eh, v relativnem smislu po drugi svetovni vojni. Evropska unija ima določen vpliv na Turčijo. Turčija zdaj pripravlja svoj tretji vojaški poseg v Siriji, zato moramo ukrepati in izkoristiti vsako priložnost, ki jo imamo, vsako orodje, ki ga imamo na voljo, zato da zaščitimo sirske ljudi, ki so se borili proti ISIS-u bolj kot kdorkoli drug. Hvala. Gospod Schaffhauser. Včeraj je v spodnjem domu britanskega parlamenta zunani minister dejal, da bo Asad ostal na oblasti. To je priznanje ne le neuspeha britanske politike, ampak je to tudi priznanje neuspeha politike celotne Evropske unije, ki je brezpogojno od leta 2012 naprej podpirala spremembo režima. Strategija Evropske unije je danes na pogorišču. Decembra so Združeni arabski emirati skupaj z Bahrajnom odprli eh, svojo veleposlaništvo v Damasku. Sirija z Iranom in Rusijo ob boku izhaja iz tega konflikta kot zmagovalka. Evropska unija se je na ta način popolnoma marginalizirala. Zdaj je čas, da bomo očitno naredili isto napako s tem, ko sledimo američanom v Venezueli. Čas je, da države članice in Evropska unija prepoznajo svojo napako in obnovijo diplomatske odnose z zakonito vlado v Siriji. Tranzicija te države bo potekala brez Evropske unije in očitno je bolje tako. S tem prekinjam eh, seznam govornikov za prosto razpravo, kot sem napovedala že vnaprej in besedo dajem komisarju Hanu. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil spoštovanim poslankam in poslancem za zelo koristno razpravo. Menim, da je bila to zelo koristna izmenjava mnen. Iz te razprave lahko sklepam, da vsi podpiramo srce in da menimo, da moramo najti rešitev za ta spor, da se bodo begunci lahko vrnili na svoje domove. Angažiranost Evropske unije je nekaj, kar moramo ohraniti na isti ravni pod istimi pogoji. Trenutnemu režimu ne bomo podelili legitimnosti ali mu dovolili, da se vrne na mednarodno areno, brez dejanskega napredka v Ženevi, brez sprememb na terenu, kar zadeva človekove pravice in humanitarno pravo. Konferenca Bruselj 3 bo še bolj kot kakoli prej konferenca o ljudeh. Več prebivalcev Sirije bo tu, več predstavnikov civilne družbe bo prisotnih tu, da se pogovorijo z mednarodno skupnostjo in njihovimi predstavniki glede eh, svoje prihodnosti in osode. Ta bo konferenca, ki bo trajala tri dni in eh, dve, dva dni bomo imeli možnost sestajati se neposredno z politiki in da bodo politiki in tudi običajni državljani, civilne družbene organizacije imeli možnost, priložnost govoriti drug s drugim in iskati rešitve za to, da se kar se da zmanjša humanitarne probleme in da se pomaga ljudem na terenu. Še posebej moram reči, da se oziramo v smer opolnomočenja žensk, da se zmanjša bolečine najbolj ranljivih sircev in da se zagotavlja tudi vsa potrebna podpora tako v Siriji, kakor tudi izven Sirije, še posebej v državah, gostiteljicah, ki še vedno nosijo veliko breme sprejemanja sirskih beguncev moramo pa se tudi soočiti z realnostjo namreč nekateri mm, lahko rečemo veliko sirskih beguncev se ne bo kaj kmalo vrnilo v svojo državo nam je, pa naj nam bo to všeč ali ne in z tega vidika moramo videti kako lahko pomagamo državam, gostiteljicam pri svojih prizadevanjih za soočanje s tem izzivom. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. Mi pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu poročilo Preda in sicer poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018. Kot prvi besedo dobi gospod Preda, 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod eh, komisar, najprej hvala za vaše delo in vašo angažiranost, kar zadeva proevropsko pot Bosne in Hercegovine. To je že moje četrto zadnje poročilo Bosni in Hercegovini v tem mandatu Evropskega parlamenta, kar zadeva napredek Bosne in Hercegovine v smeri EU. Bosna in Hercegovina je od leta 2007 mm, eh, beležila upočasnitev razvoja, ki nas skrbi in vem, da skrbi tudi vas. S tem, ko, je, ko sem postavil leta 2014 stalni poročevalec, sem upal, da bo ta država prejela status eh, države kandidatke tekom našega mandata. Kljub eh, skupnim prizadevanjem za podporo Bosne in Hercegovine, tega cilja še vedno nismo dosegli. Ob bližajočih se volitvah, ki so potekale oktober 2018, so se zopet pokazali stari demoni eh, etničnih delitev. Država je šla v volilno kampanjo z nefunkcionalnim eh, volilnim zakonom, katerih eh, dele je ustavno sodišče celo razveljavilo in ki ga ni bilo možno spremeniti zaradi nesoglasja med političnimi akterji. Štiri mesece in pet dni po volitvah institucije še vedno niso konstituirane in proces reform se ni ponovno vzpostavil. Ves čas iščemo razloge za te zamude, kompleksnost države, eh, težka preteklost in eh, travma vojne, eh, ne zaključeno delo v smislu sprave, vse to so realni problemi, ki jih moramo upoštevati, ampak to, kar sedaj predstavlja izziv, ni preprečiti novo krizo, ampak zagotoviti evropsko prihodnost tej državi in eh, politični voditelji v državi eh, to dolgujo svojim državljanom, ki imajo pravico do delujočega političnega sistema, ki ne diskriminira proti nikomor, imajo pravico do dostojnega življenja v lastni državi, namesto da so prisiljeni iti po poti egzila. Imajo pravico do neodvisnega sodstva, ki deluje brez eh, ne ustreznega političnega omešavanja. Zaslužijo si tudi državo, ki je ne muči kronična korupcija v vsakem, eh, na vsakem koraku življenja. Prav tako si zaslužijo državo, ki služi državljano, ne pa obratno. Prav tako imajo pravice do svobodnih medijev, ki jih objektivno obveščajo, brez eh, političnih pritiskov vstop v Evropsko unijo eh, bi jim lahko zagotovil vse to. In to je vse na dosegu roke pod pogojem, da bodo politične elite opustile svojo malo politikansko igro in prenehale izkoriščati sovraštvo proti drugim in delitve. Prišel je čas, da se politični akteri izkažejo za odgovorne, da na vseh ravneh izkažejo odločenost izvajanja ekonomskih in političnih reform, ki so usmerjene v Evropsko unijo. V povezavi z drugimi ukrepi, ki jih lahko izvaja Evropska komisija, bi lahko dali priložnost eh, Bosni in Hercegovini. Na koncu koncev le izpostavim zelo pomembno vprašanje sodelovanja z Evropskim parlamentom in uh, Gospod eh, komisar, pozivam vas, naj bo to ključna prioriteta naslednjih faz Evropske poti Bosne in Hercegovine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Preda. Lepo zdrav vsem tu z predsedstva. Minister eh, Čamba v imenu sveta je beseda vaša. Izvolite. Spoštovani eh, predsedujoči, poslanke poslanci, v veliko čast mi je, da sem lahko danes tu in da skupaj z vami obravnavam poročilo o napredku o Bosni in Hercegovini za leto 2018. Eh, pozdravljam delo eh, poročevalca Evropskega parlamenta Kristina Preda. Naj še enkrat izpostavim našo visoko mero zavezanosti Bosni in Hercegovini. Gre za državo, ki mora biti enotna z močno evropsko perspektivo. Po volitvah eh, oktober 2018 in po sklepih iz junija 2018 svet pričakuje, da bodo voditelji Bosne in Hercegovine konstruktivno vključeni v oblikovanje vlade na vseh ravneh v interesu vseh državljanov, tako da bo država lahko šla naprej z reformami in da bo lahko napredovala na svoji evropski poti. Bosna in Hercegovina in Njena prošnja za članstvo iz februarja 2016 predstavlja strateško zavezo eh, poti, ki je usmerjena v EU, ampak to treba povezati z dejanskimi rezultati na terenu, ki pa jih ni možno doseči brez delujočih institucij. Pozdravljamo sporočilo zavezanosti Evropske usmeritvi države, ki ga podaja predsedstvo države. Gre za sporočilo, ki je bilo jasno podano na nedavnemu obisku v Bruslju 29. in 30. Eh, januarja. Prav tako pozdravljamo za začetek nekaterih eh, evropsko usmerjenih reform, kot naprimer eh, trošarinski sistem. Ampak strinjamo se z vašimi pomisleki, da smo veliko časa izgubili zaradi eh, delitvene retorike in predvoljenih eh, kampanj. To je bistveno upočasnilo tempo reform. Ostaja še veliko prioritetnih področji, storiti jo moramo več, kar zadeva Eh, družbeno-ekonomske reforme, reforme na področju vladavine prava, vključno z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu, reforma javne administracije, boj proti radikalizaciji in terorizmu, kakor tudi izboljšanje sodelovanja med vsemi ravnmi vlade. Strinjamo se z vašimi skrbmi glede pomankanja napredka, kar zadeva svobodo medijev in izražanja. In zato pričakujemo, da bodo bosanske oblasti, bosansko-hercegovske oblasti intenzivirale prizadevanje na tem področju. Prav tako ni bilo vsežen dogovor glede reforme volilnega sistema pred volitvami leta 2018, kar izpostavljate v vaši resoluciji. Vsi politični voditelji morajo sedaj prevzeti odgovornost in najti nacionalno rešitev, kar zadeva oba doma parlamenta. Pomembno je, da se naredi večji korak v smeri evropskih standardov kar zadeva proces članstva v EU pričakujemo odgovore na naš vprašalnik, prav tako spodbujemo Bosno in Hercegovino naj še nadalje uporablja pomembne mehanizme, ki jih ima na voljo. Pričakujemo, da bodo oblasti ostale aktivno zavezane procesu oblikovanja mnenja na vseh eh, ravneh in da zagotovijo tudi dodatne informacije, ki so te potrebne. Pri pripravi svojega mnenja bo komisija posebno pozornost namenila implementaciji sodbe Sejdič Finči in eh, prav tako je pomembno, da se izpostavi načela enakosti vseh državljanov, in načelo nediskriminacije, ki jih je nujno potrebno uveljavljati. Prav tako bomo še naprej državo spodbojali pri izvajanju reform in napredku na evropski poti. Svet bo obravnaval proces integracije Bosne in Hercegovine na podlagi mnenja komisije o prošnji države za članstvo v Evropski uniji. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod minister Čamba. Besedo sedaj dobi gospod Han v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Najprej hvala poročevalcu Predi za resolucijo o Bosni in Hercegovini. Prav tako bi se rad zahvalil vam in pa tudi vašim kolegom za delo v državi in skupaj za državo. Mislim, da so interesi enotni in pomembno je, da državo popeljamo v evropsko smer in tudi izboljšajo življenjski pogoji za ljudje v tej državi, kajti to je ključno. In to je tisto, za kar si moramo mi vse čas neumorno prizadevati. Zato pozdravljamo to besedilo, ki je uravnoteženo, ki je tudi v skladu z poročilom 2018 komisije o Bosni in Hercegovini. To tudi dobro odraža razmere v državi, vključno z izzivi in odprtimi vprašanji glede poti v smeri evropske integracije Bosne in Hercegovini. Pozdravljamo podarek na evropski poti Bosne in Hercegovine v tem poročilu. To je ključnega pomena v tem zelo kritičnem eh, trenutku za državo in njene novo izvoljene voditelje. Zaveze, ki so bile sprejete pred volitvami, je sedaj potrebno predeviti v konkretne reforme. Gre za čas, ko je potrebno reforme začeti izvajati po državi in ko je potrebno prenehati z delitveno retoriko eh, predvoljene kampanje. Potrebna je enotnost, potrebna, potreben je konsens, potrebna je sprava. In cilj mora biti evropska integracija. To je ključno sporočilo članom predsedstva Bosne in Hercegovine, ki jih je predsednik Tusk, predsednik Juncker, visoka predstavnica Mogherini in jaz sam um, srečal pred dvema tednoma tu v Bruslju. To je bilo prvo uh, poročilo uh, za novo izvoljene člane predsedstva. Gre za njihovo jasno zavezo, uh, evropski poti v skladu tudi z zahtevami njihovih državljanov. Gre za začetek ključnega leta za Bosno in Hercegovino in eh, v tem letu bi radi videli nezadržen napredek v smeri Evropske unije. Obenem članom predsedstva tudi izpostavljamo, da so celovite reforme, ki so jih opravili druge države, Mm, zdaj ključnega pomena. Tu gre ne le za to, da se zagotavljajo odgovori na naše vprašanja, ampak eh, da se tudi spoštuje pomen odgovorov na naš vprašalnik. In eh, jasno moramo povedati, da pričakujemo odgovore čim prej volilna reforma, reforma javne uprave, dobro vodenje in upravljanje in pa tudi nadaljna harmonizacija s pravili eh, in normativi EU so ključnega pomena. Kapaciteta novih voditeljev mm, za izvajanje teh reform bo ključnega pomena, kar zadeva našo oceno pripravljenosti države na usmeritev v Evropsko unijo. Vsekakor smo pripravljeni podpreti evropsko perspektivo te države. Naše mnenje o članstvu Unije bo prvikrat zagotovilo celovit načrt reform, ki jih mora država izvesti eh, v primerjavi z vsemi obveznostmi, ki jih imajo države članice. Zagotoviti želimo podporo državi z eh, podporo na terenu, na področju človekovih prvic in tudi Vladavine prava spremljivamo tudi nekaj visoko profiliranih primerov. Prav tako smo podvojili finančno pomoč eh, Bosni in Hercegovini 80 milijonov evrov na leto nepovratnih sredstev za obdobje 2017-2020, s čimer želimo pomagati državi pri uveljavljanju vrste strategij, kot so energetika, okolje ali razvoj podeželja. In vse to poleg tudi podpore, ki jo zagotavljamo kot sestavni del eh, regionalne ovojnice z projekti z področja povezljivosti. Komisija bo še naprej podpirala Bosno in Hercegovino, saj menimo, da je prihodnost te države v Uniji. Obenem ostaja še mnogo izzivov, ki jih je potrebno nasloviti in ki zadevajo oziroma zahtevajo celovit eh, pristop voditeljev države. Mi, evropske institucije, lahko pomagamo in lahko zagotavljamo usmeritve, ampak le oni sami so tisti, ki lahko izpolnijo prečakovanja svojih državljanov. V tem kontekstu bom najverjetneje konec marca obiskal Sarajevo, da se seznanim z napredkom pri oblikovanju vlad in pri nadaljevanju nujnih reform. To, kar pa je eh, nujno in kar velja izpostaviti oziroma podariti vedno znova, je, da vsi v državi pravijo, da so za evropsko perspektivo države to, kar pa pogrešamo, to, česar ni, pa je dejansko dosledno ukrepanje na terenu strani vseh političnih strank in vseh etni in da se resnično začnemo premikati na enoten način v smeri tega cilja. Gre za cilj več kot 18 odstotkov. Eh, to je cilj, ki ga podpira več kot 80 odstotkov državljanov te države. Hvala, gospod Hans, da je prisluhnimo mnenjem političnih skupin. V tej fazi ne bomo sprejemali modrega kartona, ker nekoliko zamujamo. Gospa Šujce v imenu uh, eh, ELS, izvolite. Hvala lepa, najprej se zahvaljujem komisiji in pa komisarju Hanu za njegova prizadevanja v prid Bosni in Hercegovini. Hvala tudi našemu poročevalcu gospodu Predi. Leta, leta 2015 eh, so bili mm, trendi za Bosno in Hercegovino ugodni, leta 2017 je ta trend eh, nekako upadel oziroma se je zaustavil. To je slabo. Slabo je tudi, da štiri mesece po volitvah še vedno niso oblikovane oblasti na vseh ravneh. Prav tako vse to, kar počnemo za Bosno in Hercegovino, vse tisto, kar počnemo, počnemo za, mm, radi interesov državljanov Bosne in Hercegovine, zato so nujne reforme. Ampak Evropski uniji ni vseeno, še posebej ne Hrvaški, kakšna je naša donanja meja, kako so zadeve onkraj naše zunanje meje. Zato nam je še kako pomembno, da Bosna in Hercegovina naredi korak v tej smeri, v smeri najboljše poti. E, mi vse čas e, pošiljamo e, jasno sporočilo političnim voditeljem v Bosni in Hercegovini, da se morajo dogovoriti, še posebej glede volilnega zakona, torej volilni zakon se mora spremeniti. To je jasno sporočilo in to je nekaj, kar je osnova vseh nadaljnih reform. Treba se je ogniti manipulaciji z volitvami, ki se dogajajo in še posebej eh, se tu obračam na eh, hrvaški narod, ki nima istih pravic v Bosni in Hercegovini, ko gre za volitve in zato je, smo dolžni to izpostaviti. Mislim, da če bi tu dosegli dogovor, bi šlo vse skupaj lahko po boljši poti. Zato pozivam nove politične voditelje v Bosni in Hercegovini, imajo veliko odgovornost, odgovornosti na njih, na, nam, eh, na nas v Evropski uniji in na komisiji pa je, da jim pri tem pomagamo. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Knut, minuta in pol v imenu skupine SD. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, v imenu gospoda Papadakisa, ki je danes odsoten, hvala lepa Kristjanu Predi za odlično upravljeno delo. To poročilo je dokaj celovito, zelo podrobno in eh, dobro izkazuje dejansko stanje, kot ga vidimo tudi mi pot v Evropsko unijo je za Bosno in Hercegovino odprta. Eh, jasno moram povedati, da je tudi za socialdemokrate pomembno, da Bosna in Hercegovina najde to svojo pot v Evropsko unijo. In ravno zato, ker si to želimo eh, in iz eh, naklonjenosti do ljudi v tej državi mi dovolite nekaj kritičnih stavkov. Želimo si, da nujni reformni procesi v tej državi potekajo hitreje in bolje proces eh, mm, reform, proces približevanja je prepočasen. Preveč je delitev, premalo je skupnega v tej državi. Še vedno vladajoče strukture ne storijo dovolj za to, da bi te delitve dejansko odpravili. Sama izjava je bila zelo pomemben korak. Eh, Dejtonski sporazum je bil velik korak pri tem, da smo ustavili vojno, ampak to ni privedlo do ustanovitve enotne države. Zato je pomembno, da se zgodi pobuda za drugi Dayton. Vedno znova, ko sem v tej državi, dobim vtis, da je vse več eh, eh ljudi. Takšni, da si eh, želi sobivanja, politiki pa so od tega daleč. Odgovorni eh, bodo prej ali slej morali državljanom razložiti, zakaj se še vedno oklepajo starih nacionalnih eh, sentimentov, namesto da bi gradili novo močno Bosno, ki bi bila bližja Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Belder, minuta in pol. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. jeseni lansko leto je potekala zanimiva mm, študija, oziroma je bila predstavljena zanimiva študija v Ostrednjavstvijskem Dunaju. Eh, šlo je za mm, Turčjo in njeno ulogo v EU. In eh, Bosna in eh, Sarajevo sta bila zelo prisotna v tej analizi. Tu je seveda vprašanje tesnih političnih prijateljskih vezi med Izelbegovičem in Sarajevo njegovimi pandani v Turčiji. Poročilo gospoda Prede v odstavku 40 govori o teh povezavah in moje vprašanje svetu in komisiji je, če pogledate to znanstveno študijo, ali je Turčija resnično pošten partner v Bosni in Hercegovini. Vzpostavitev nove proturške turške organizacije, Unija balkanskih organizacij, eh, se imenuje, resnično izpostavlja to vprašanje, kajti vse večji je vpliv Turčije na Balkanu in to je nekaj, kar bo imelo vpliv tudi na verske in etnične razlike. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospod Radoš, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod. Uh, komisar, kolegice in kolegi. Najprej zahvala gospodu Predi za dobro sodelovanje, za dobro pripravljeno poročilo. Gre za eh, zadnje poročilo te vrste v tem sklicu in po petih letih imamo zdaj priložnost, da ocenimo eh, uspeh Bosne in Hercegovine na tej poti. Nekaj eh, malih tehničnih korakov naprej je bilo narejeni, programska reforma, koordinacijski mehanizem, uložena je prošnja za članstvo, dobili smo odgovor na prvi nabor vprašanj, prav tako so bile sprejete določene panožne strategije, ampak ključni problem države, njena nefunkcionalnost, notranje eh, delitve, predvsem po etnični liniji, to pa je problem Bosne in Hercegovine, ki ostaja in lahko celo eh, trdimo, to je sicer stvar subjektivnega dojemanja, ampak mislim, da lahko celo trdimo, da je v tem smislu situacija slabša v smislu notranjih odnosov, funkcionalnosti države, kot je bila pred petimi leti. Dobro je, da je Evropska unija in eh, vsi njeni politični organi sprejela pomembno izjavo o pomenu Bosne in Hercegovine in vseh držav v tej regiji in o pomenu vstopa teh držav v Evropsko unijo. To je dobro. Komisija prav tako dobro dela, čeprav bi bila lahko pri svojih poročilih bolj dosledna. Pogosto Med opisom stanja in končno oceno vidimo veliko razliko ni hierarhije ciljev. Komisija bi torej tu lahko delala bistveno bolje, ampak to, kar smo delali teh zadnjih pet let, očitno ni dovolj. Potrebno bo storiti več, potrebno bo močnejši angažma komisije in politično eh, bistveno bolj osredotočeno delovanje tako Evropskega parlamenta kot sveta EU, da bo Bosna in Hercegovina lahko dejansko z hitrejšim korakom šla v smeri lastne stabilnosti in v smeri Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine GUE, gospod Kohliček, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Bosna in Hercegovina je ena od eh, nekdanjih jugoslovanskih republik z najbolj kompleksno strukturo prebivalstva. Veliko različnih narodnosti sestavlja to državo, prav tako pa je tu zelo specifična verska struktura. v mestih večinoma muslimani, na podeželju večinoma eh, pravoslavci in na severovzhodu katoliško prebivalstvo. Tako imenovani Srbi, Bošnjaki in Hrvati govorijo tri dialekte enega jezika, ne glede na eh, njihovo eh, vero. Po težki vojni, ki so jo povzročile zunanje sile, imamo zdaj dve entiteti in muslimansko, federa muslimansko hrvaško federacijo in ni eh, razumljivo, da se razmere ne eh, spremenijo. Dejtonski sporazum določa mm, postopke in eh, kar zadeva pristop k EU, je jasno, da ni možno zahtevati spremembe državnega ustroja Bosne in Hercegovine. Bosna in Hercegovina ima mnogo problemov, ki so bolj relevantni za lokalno prebivalstvo, kot se je naprimer eh, povezava z energetskim omrežjem, s sosednjimi državami, izboljšanje železniške in cestne infrastrukture in še posebej tudi boljše sožitje s Srbi in Hrvati. Če bomo še naprej samo krivili voditelje Republike Srpske, če bomo šli mimo zločinov muslimanskih in hrvaških. Vojsk. Eh, če si bomo zatiskali oči pred tem, kar se je zgodilo v Srebrenici, se ne bo zgodil noben korak naprej. Pomembno je, da okrepimo sodelovanje na področjih eh, usposabljanja, izobraževanja, sociale, ne pa da zgolj zahtevamo eh, vedno znova nove zadeve. V imenu zelenih gospod Šoltes. Hercegovina

Kadarkoli poslušam razprave in poročila za integracijo in uh, vključevanje novih nacij v Evropsko unijo, se počutim, kot da sem v moji priljubljeni televizijski eh, seriji Star Trek, Zvezdne steze, ne vem, če ste to kdaj gledali. Tam je organizacijo in eh, narod, ki se imenuje Borgi ki pravijo, radi vas imamo, spustite ščite in eh, vas bomo zavojevali. In eh, to se mi zdi zelo podobno. Mm. In ti borgi potujejo po vesolju, so hermetično zaprti in imajo eh, temperaturo urejeno, imajo zaprte strukture, v katerih živijo. In kaj počnejo? integrirajo ljudi, ki postajajo del njih. Če zdaj pogledamo v realnost, eh, smo v situaciji, ko evropski eh, imperij želi vključiti več narodov, ne s tem, da jih napaduje, ampak z posojili, trgovino in obljubo izboljšanja Ampak stvar je v tem, če kontinuirano širite svoje vzore na ta način, potem morate biti zelo previdni pri tem, kaj počnete. Zelo morate biti previdni pri tem, ko razmišljate, kam pošiljate denar, kajti vedno več eh, nacij vključujete v to organizacijo in se stalno poskušate širiti, pri tem pa pozabljate, da bo prišel čas v bližnji prihodnosti, ko ne bo več eh, toliko denarja, kajti če ne bomo eh, dosegli dogovora pri Brexitu, potem vam bo zmanjkalo kar nekaj milijard, zato morate razmisliti o tem, katere konorčke korenčke ponujate drugi preden jih vključujete. Hvala lepa, gospod Borgezio za ENF za minuto. Situacija v Bosni, kot se je jasno pokazalo tudi v tem poročilu, je nekako metafora za velike težave, ki izhajajo iz uh, dolge poti približevanja k Evropski uniji. To je država, ki je naredila zelo malo napredka, odkar se je pričel ta postopek. Evropska unija je za svojo gospodarsko in politično pomočjo storila vse, kar je bilo v njeni eh, moči, da bi pomagala tem narodom in pa eh, tem eh, državam. ki so zelo pomembne zaradi eh, geopolitičnega položaja. Zaradi tega položaja pa je konkretno Bosna tudi v središču problemov in eh, seveda predstavlja tudi nevarnost, kar zadeva vstop eh, islamskih bojevnikov v Evropo. Hvala lepa, gospod Kukan, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, najprej najlepša hvala in čestitke poročevalcu za prizadevno delo pri pripravi poročil v zadnjih petih eh, letih. V zadnji meseci niso prinesli velikega napredka pri približevanju Bosne in Hercegovine. Osnovno sporočilo glavnim voditeljem v državi je, da zaključijo z postavitvijo ustreznih organov, da pošljejo odgovore na vprašanja komisiji in da nadaljujejo v skladu za določili sporazuma. Tukaj je cela vrsta vprašanj, s katerim se mora Bosna ukvarjati. Treba izvajati reforme, reforme, katerih cilj je popolnoma delujoča država za spoštovanje pravne države in delujočim pravosodjem. To so glavne naloge. Tukaj imamo še težke razprave o eh, reformah volilne zakonodaje in ostavnih eh, reformah. Pozivam eh, vodilne v Bosni in Hercegovini, da izkoristijo to priložnost in izvedejo reforme. Treba se boriti tudi za boj svobode izražanja, boj proti sovražnemu govoru in verskemu sovraštvu. In, tudi upoštevanje nagrad, ki so jih dobili študente iz jajca, ki so pokazali veliko navdiha in poguma. Ker je to zadnja razprava o Bosni in Hercegovini v našem mandatu, resnično upam, da bo Bosna tukaj napredovala, to je v njenih rokah. Upam, da se bodo borili za evropsko prihodnost eh, njihove države. Hvala lepa, gospod Tonino Picola, za eno minuto. Hvala lepa. Čeprav od leta 2015 v Evropskem parlamentu redno govorimo o poročilih o napredovanju Bosne in Hercegovine, je politična stvarnost takšna, da napredka pravzaprav ni. Pravzaprav smo v zadnjem času priča na zadovanju socialne gospodarske reforme, eh, ki se ne izvajajo, blokirajo še neobstoječe institucije. To je povzročilo tudi med stanje med volitvami in tudi sodbe ustavnega sodišča. Sodelovanje še vedno ne obstaja, zato moramo pozivati k spoštovanju federalizma, subsidijarnosti. Vse to je že v poročilu iz leta 2013. Vse to je nujno, zato da bi Bosna in Hercegovina uspela za tranzicijo in začela delovati kot popolnoma funkcionalna država v kateri eh, velja načela enakopravnosti. Ampak ti ključni elementi niso v poročilo. To se mi zdi pomemben korak nazaj, zato ne moram podpreti tega poročila. Izvješće pokazuje da je... Gospa Tomašić, poročilo kaže, da je Unija zacementirana na stališču, ki ne odraža realnosti izraža obžalovanje zaradi problemov delitve iz preteklosti. Ne razumejo, da je etnična delitev nekaj, kar ni samo pred, stvar preteklosti, ampak tudi sedanjost in prihodnost. Identiteta skupnosti je zelo slaba v Bosni in Hercegovini in razlike ne bodo odpravljene samo zato, ker si to nekateri zelo želijo še posebej ne v okoliščinah, ki jih je pomagala ustvarjati tudi Evropska unija. Predolgo je bila ta eh, čudovita država, v kateri sem rojena, laboratorij za družbene poizkuse svetovnih eh, sil. Evropska unija dopušča, da se demokracije na raznoliko zatirata v Bosni in Hercegovini, čeprav to drugače spodbuja. Govorimo o enotnosti, vendar pa tega ne more biti, kjer se ne spoštuje osnovne politične pravice enega naroda, kot so Hrvati. Hvala lepa, gospod Šefhauser, za eno minuto, prosim. Moj kolega Preda je vedno evropejist. Ampak eh, Evropa ne deluje in nikoli ni delovala. Še enkrat smo slišali poskus, da bi Bosna postala postnacionalna država in da bi vsak narod imel svoje ustavne pravice. Takšna strategija bo pripeljala do tega, da bo večinsko muslimansko prebivalstvo prevladalo in to bo vodilo do kronične nestabilnosti. Njegov govor, oziroma govor tam se uporablja na zelo nacionalističen način in Evropa in NATO imata tam negativno vlogo uničujeta tako spiritualnost kot tudi identiteto. Vedno zavračamo uh, Evropo narodo, ampak Evropa, kot jo imate zdaj, je končala. Potrebujemo Evropo, ki bo sodelovala, oziroma potrebujemo Evropo narodov, ki sodelujejo. Hvala, Zovko, za minuto in pol. Hvala, predsedavajoč. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovani komisar Han. Ehm, Pozdravljen dogovor, ki so ga dosegli voditelji različnih jedičnih skupnosti v Mostru za oblikovanje novega eh, sveta na osnovi priporočile eh, visoke predstavnice Mogherini po volitvah vodje etnične skupnosti v Bosni in Hercegovini moramo spodbuditi, da sodeluje v ministerskem eh, svetu, ker se soočamo z krizo v Bosni in Hercegovini, še posebej v Bihaču, eh, kjer se poziva na sodelovanje v ministerskem svetu. To se mi to zdi zelo pomembno. gospod Komšič, bosanski vodja, tudi grozi Hrvaški, eh, kar me skrbi in upam, da bo s tem eh, kmalo končal in se začel konstruktivno eh, pogovarjati s sosedno državo, ki je tudi država članica Evropske unije. Pričakujem,

gospa e predsjednice gospa petir za minuto in pol. prije svega zahvaljujem kolegi predi što je prihvatio neke moje prijedloge te su oni ugrađeni. hvala lijepa da je poročevalec upošteval nekatere moje predloge v poročilu o katerem danes razpravljamo. pri svojih eh, priporočilih na koncu vse ostane mrtva črka na papirju. Volilni zakon v Bosni in Hercegovini se ni spremenil, kar pomeni dodatno diskriminacijo Hrvatov, ki kot eh, konstitutivni narod ne morejo izvoliti niti svojega člana predsedstva. To je samo nadaljevanje stanja v Bosni in Hercegovini, to se dogaja Hrvatom v vseh segmentih življenja. Mesto Bosne in Hercegovine je v eh, Evropski uniji, pa vendar mora Bosna in Hercegovina najprej postati funkcionalna država, institucionalni okvir ni ustrezen in ne more preživeti, zato je treba dejtonski sporozum nadgraditi. Prav tako moramo posvetiti pozornost v vprašanju varstva okolja, ko pozivamo Bosno in Hercegovino, da izgradno rafinerije v bosanskem brodu sledi z potrebami okolja zaradi tega trpijo drugi za posledicami. Pričakujemo, da se bo Bosna in Hercegovina začela držati mednarodnih sporazumov na področju okolja, ki jih je podpisala. Skrbi nas tudi vračanje tujih borcev nazaj v Bosno in Hercegovino. Zato oblasti v tej državi pozivam, da se odzove na to pereče vprašanje. Gospod Weidenholzer za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi 20 let po Daytonu Bosna in Hercegovina si Bosna in Hercegovina še ni opomogla od posledic vojne. Eh, pozivov je bilo veliko in dobro namernih besed, tudi temu pa niso sledila dejanja. Zato imamo še vedno napetosti med eh, etničnimi skupinami in posod je videti poseganje od zunaj. Država je postala igračka v eh, rokah političnih eh, iger. Potrebuje pa evropsko perspektivo, zato potrebuje, pa potrebujemo več kot samo enkratno razpravo v Evropskem parlamentu vsako eh, leto. Potrebujemo novo dinamiko, ki bo ljudem, še posebej mladim, pokazala, da imajo upanje. To so pokazali tudi protesti. Naj citiram žensko iz jajca na protestih za našo generacijo ni pomembno, kdo prihaja iz katere etnične skupine in kakšno veroizpoved ima, ampak da se imamo skupaj dobro. Hvala. In še, to je bil zadnji vsek, zdaj pa prihajamo na KHDI. Prosim, da spoštujete čas, gospod Storjevski, za eno minuto. Hvala lepa. Pred 25 leti sem bil v Sarajevo. Spremljal sem organizacijo, ki je ponujala tam humanitarno pomoč eh, med obleganjem Sarajeva. Pred kratkim eh, sem bil tam eh, v okviru misije ELS in upam in upal sem, da se ne bi ponovilo to, kar smo imeli pred 25 leti. Žal pa je tam stanje zelo spremenljivo in nestabilno. Evropska unija želi mobilizirati in spodbujati Bosno in Hercegovino, vendar pa prejšnji sporozumi ne delujejo več. Ne moramo se privošiti, da bi vi čakali in eh, se omejili na takšen pristop. Saj to ne bo pomagalo reševati notranje krize v Bosni in Hercegovini. Zato moramo biti zelo dosledni pri naših sporočilih. Gospod Jakovčič, ena minuta. Gospod predsednik, Bosna in Hercegovina se je ostavila, ne gre naprej. Največjo krivdo nosijo njihovi politiki to spremljamo od leta 1991, točno vem, kaj se je dogajalo v Bosni in Hercegovini. Nažalost ugotavljam, da bosansko-hercegovski politiki niso dorasli svoji nalogi in eh, temu, kar potrebujejo državljani. Verski dostojanstveniki so celo bolj avantgardni in napredni kot politikov v Bosni in Hercegovini, kar je paradoksalno na Balkanu. Ampak eh, zdi se mi, da je v tem eh, tudi nekaj razumljivega. Gospod Han eh, želi približati Bosno in Hercegovino Evropske unije, kar eh, pozdravljam, vendar bi vas spomnil na vprašanje migrantov v Bosni in Hercegovini na meji Evropske unije. Hvala lepa, gospod Pospišil, za eno minuto izvolite. Hvala lepa. Podpiram poročilo kolega Pride. Poročilo je zelo uravnoteženo in se zanj tudi zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi gospodu komisarju za to, da še naprej ponujamo balkanskim državam evropsko perspektivo. Reforme doslej niso bile uspešno izvedene, kar pa ne pomeni, da mora Evropska unija popustiti in omejiti odnose za Bosno in Hercegovine. To bi bila velika geopolitična napaka, to lukne bi zapolni, takoj zapolnila Rusija. Česar si ne moremo privoščiti, zato vas prosim, da upoštevamo tudi različna politična mnenja in pomagamo Bosni in Hercegovini pri izvajanju reform, ki jih ta. Dr, Ki bo to državo, kar bo to državo pripeljalo bliže Evropski uniji, tako da bo postala kandidatka za pristop. Če tega ne bomo storili, bomo dali vlogo Rusiji in Turčiji. Konče? Si. Si. Gospod Kalenopros. Hvala lepa. NATO in Evropska unija sta povzročili situacijo v Bosni in Hercegovini. Bosna in Hercegovina je še eno zadnjih odprtih vprašanj v e, Evropi z veliko vpliva NATO, vpliva NATO, ZDA, Turčije. Vidimo, da se situacija poslabšuje. Probleme vidimo tudi z. Kosovo, danes pa smo priča tudi novim konfliktov. Prispansko sporazum med eh, Grčijo in Severno Makedonijo ne rešuje ničesor, ničesor, ampak samo eh, omogoča imperialnim eh, silam, da vstopajo na Balkan. Solunsko pristanišče je bilo spremenjeno v bazo, vojaško bazo NATO, kar popolnoma spreminja zgodbo o tem, kaj želi grška vlada. Najprej se moramo odpraviti NATO. Gospod Selimovič, želi ste besedo? Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospod komisar, eh, da nadaljujete z delom z enako hitrostjo ne samo v Bosni in Hercegovini, ampak v celotni regiji, kar je impresivno. Strinjam se z poročevalcem, da se je hitrost reforma eh, zmanjšala v državi. Še vedno čakamo na oblikovanje vlade, nimamo formalnega sodelovanja z parlamentom in prav tako se ni izboljšala situacija na področju prav, spoštovanja pravne države. Pa vendar so tukaj tudi ohrabrujoči znaki. Kratkoročno smo priča boljšemu gospodarskemu opravljanju, videli smo dobre rezultate na lokalnih volitvah, imamo minimalno število povratnikov iz eh, regij, eh, kjer vlada terorizem in eh, trije predsedniki so prišli v Brusel. Prvi življenju sem jih videl skupaj, kar je nekaj pozitivnega. Zato je nujno ohraniti eh, hitrost približevanja držav z evropsko perspektivo. Hvala, gospod komisar, da to počnete. Hvala lepa, gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. tekmovanje med eh, Rusijo in eh, ZDA se povečuje tudi na Balkanu. To povzroča konflikte. Dayton ni, Dayton ni uspelo rešiti tega problema, zagotoviti miroljubno sobivanje različnih etničnih skupnosti. Kot smo povedali že leta 2017 v Evropskem parlamentu, moramo biti pošteni pri obravnavanju manjšin v Bosni in Hercegovini. Vlada se mora soočiti z velikimi problemi, ki obstajajo na področju korupcije, organiziranega kriminala in diskriminacijo predvsem romskega prebivalstva. Treba je spodbujati spoštovanje pravne države, na področju pravosodja je treba izvesti reforme. To so vse zadeve, ki smo jih že večkrat eh, povedali in vse to še ni bilo uresničeno v Bosni in Hercegovini ki se želi približati Evropski uniji. Ne zdi se, da napredujemo tukaj. In še zadnji prispevek, gospa Maletič. Gospod eh, predsednik, pozdravljam tudi gospoda komisarja, naj povdarim, da je varnost in stabilnost Bosne in Hercegovine ključnega pomena za eh, varnost in stabilnost eh, celotne Evropske unije. Ne morem govoriti o politični stabilnosti, če en ustavni narod ne more izbrati svojega predstavnika in enakopravno sodelovati pri sprejemanju odločitev v institucijah Bosne in Hercegovine. Volilni zakon se mora spremeniti. To so izpostavili tudi drugi kolegi, zato bi imeli še eno področje, ki morda ni bilo dovolj izpostavljeno in sicer naš vpliv v Bosni in Hercegovini oziroma sodelovanje Evropske unije v razvojnih programih in procesih, ki se dogajajo v Bosni in Hercegovini. Vprašajmo se, koliko projektov smo financirali iz sklada za jamstvenega sklada za naložbe, nič nismo porabili denarja za Bosno. Smo poskušali razvijati neke druge dodatne projekte, ki bodo državi pomagali pri integraciji. Kaj smo naredili eh, pri skupni organizaciji konference? Nič. Mislim, da lahko naredimo bistveno.